Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Opravičujem se vam za zamudo in vas spet pozdravljam po poletnem odmoru. Lahko sprejmemo dnevni red. Dnevni red je sprejet. Eh, najprej sporočila. Naj vas spomnim, da je sestanek prenašan preko spleta. Vse dokumente pa lahko najdete na spletni strani odbora IMKO. Zapisnik iz sestanka 13. in 14. julija bomo sprejeli 26. septembra. Torej, danes ne rabimo potrditi zapisnika. Posodobitev o trialogih in eh, dogodkih tega ni, glede na to, da smo takoj po poletnem odmoru. Upam, da ste imeli vsi prijeten dopust. Tako. Sedaj pa uh, poročilo o homologaciji, no to smo preložili na kasnejši datum, tako da lahko kar začnemo z predstavitvijo komisije. Gre za predstavitev o predlogu, ki je povezan z spletno prodajo blaga in blaga, prodajo blaga na uh, daljavo. Gre za prve rezultate eh, programa REFIT glede direktive za potrošniško blago. Z nami je eh, Pascal Arimon, naš poročevalec. Poleg tega bi vas obvestila, da smo prejeli tudi dopis strani komisije, to smo prejeli avgusta in to vključuje dve prilogi, neuradni dokument o podatkih povezanih za koherenco med pogodbenimi pravili eh, za blago, ki ga potrošnik kupi osebno in za blago, ki ga kupi nadaljavo. Poleg tega pa smo prijeli tudi dodatne informacije. Vse to lahko najdete na spletni strani. Tako sedaj pa bi besedo dala kar takoj Veroniki Manfredi iz eh, Evropske komisije, ki predstavlja oddelek za potrošniško in marketinško pravo. Izvolite, lahko predstavite te preliminarne rezultate. So much, Najlepša hvala, predsedujoča. Vsem skupaj želim zelo dober začetek eh, dela. In moja današnja predstavitev bo, upam, da zelo uh, dobra predjed za vse delo, ki vas še čaka. Upam, da boste torej imeli pravilne informacije na področju dobrih in dobro delujočih pravnih sredstev za potrošnike. Seveda so to uh, takšne sredstva, ki ne predstavljajo nesorazmernih bremen za trgovce tako na spletu, kot tudi uh, v dejanski prodaji. Tukaj so naši cili. 9. decembra 2015 je bil sprejet predlog in uh, takrat smo sprejeli cel svežen, po eni strani predlog direktive, ki bo potrošnikom omogočala pravna sredstva v primeru, da so prejeli neprimerno digitalno vsebino. Uh, Istočasno smo predlagali tudi reformo trenutne direktive za garancije in eh, prodajo v primeru, eh, da gre za torej, pritožbe. Zakaj smo se osredotočili na digitalne storitve? Trenutno poteka veliko intenzivnega dela za pripravo eh, digitalne strategije enotnega trga. Prav zato vemo, da je to pomemben del našega gospodarstva, kjer imamo še veliko potencijala, ki se ga ne izkorišča. Z samo malo truda, z malo vložka lahko omogočimo dodatno rast na tem področju. Ko smo začeli z obravnavo tega predloga, je postalo tudi jasno, da različni deležniki, nacionalne oblasti, potrošniki, trgovci želijo če bi bilo to mogoče, enaka pravna sredstva za nakup storitev tako na spletu kot eh, izven spleta. Komisija se je prav zato zavezala k temu, da bomo pospešili in okrepili zakonodajni postopek. Želeli smo pridobiti podatke o tem, kako trenutna direktiva velja za spletno prodajo. Osredotočiti smo se želeli na to, kako bi lahko uskladili pravila za uporabo pravnih sredstev. Danes eh, želimo torej eh, predstaviti čim bolj resnične podatke, čim bolj iskrene podatke iz nabora podatkov, ki smo jih zbrali. Kot je komisarka že zapisala v svojem dopisu iz začetka avgusta, Upam, da ste ta dopis prejeli na kakšni lepi plaži. In tam je pisalo, da še, ve, še vedno prejemamo podatke, še vedno imamo notranjo razpravo znotraj komisije o tem, kaj ti podatki pomenijo. Kot veste, je program REFIT umeščen znotraj pravil za boljšo zakonodajo in prav zato želimo dober posvet vseh zadevnih deležnikov, tako znotraj komisije, kot tudi izven. Prav zato bomo še izpopolnili podatke, ki smo jih zbrali. Ampak danes lahko uh, dobro predstavim trende, ki smo jih opazili. Namreč te trende potr potrjuje tudi končno poročilo, ki ga bomo objavili kasneje septembra. Kot veste, je REFIT širši program, širši postopek in eh, direktiva o eh, zaščiti potrošnikov je samo ena izmed šestih direktiv, ki jih trenutno pregledujemo. Gre za postopek, kjer pregledujemo v celoti harmonizirane direktive, kot je direktiva za nepravične komercialne prakse, pa tudi uh, druge direktive, ki še niso v celoti harmonizirane. V skladu z zavezo, ki jo je sprejela komisija decembra 2015, smo se odločili, da bomo na začetku zbrali vse podatke, ki so povezani z direktivo za eh, prodajo potrošnega blaga in garancije. Z veseljem bomo predstavili te podatke, ki smo jih torej zbrali. Tukaj želimo na tem zaslonu prikazati trenutno opravljene raziskave. Prvi podatki, ki so na voljo, kažejo na eh, to, da smo jih pridobili neposredno od potrošnikov. Stopili smo v stik z 23.500 potrošniki iz vseh 28 evropskih držav, pa tudi iz Norveške in Islandije. Gre torej za veliko število dejanskih državljanov, ki so odgovorili na nekatere vprašanja. Kar se tiče trgovcev, smo lahko prejeli odgovore manjšega števila trgovcev. Gre za 375 trgovcev iz 15 držav članic. Gre za 185 mikropodjetij, to so podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi, 153 majhnih podjetij, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in 37 srednje velikih podjetij. Za evropske inštitucije nasplošno in seveda tudi za Evropsko komisijo je včasih težavno, stopiti v, ti, v stik z našimi državljani in prav zato je to velik uspeh, po našem mnenju. Seveda pa želimo še naprej sodelovati z odborom IMKO, zato da uh, izboljšamo te številke, tudi s pomočjo vaših kanalov za sodelovanje in komunikacijo z podjetji, naprimer. Tako, če nadaljujem, naj na začetku prikažem ekonomsko pomembnost uskladitve teh pravil za spletno prodajo in eh, navadno prodajo. Oglejmo se nekaj številk. Kot morda veste, ima evropsko gospodarstvo 3,6 milijonov trgovcev, približno. Preračunali smo, da 1,2 milijona, 1,2 ali 1,3 milijona trgovcev, to je približno 35 odstotkov vseh evropskih trgovcev, prodaja svoje blago tako eh, neposredno, kot tudi preko spleta. To je velik del našega gospodarstva, velik del eh, naših eh, poslovnežev, ki prodajajo preko spleta in bodo torej ehm, občutili posledice naših zakonodajnih odločitev, če bomo imeli enak zakonodajni režim za neposredno prodajo in prodajo preko spleta ali ne. Dvainštirideset odstotkov torej, trgovcev prodaja eh, predvsem neposredno. Kar pomeni, da je naše gospodarstvo vseeno več, večinoma sestavljeno iz trgovcev, ki, ki prodajajo blago neposredno potrošnikom. 46 odstotkov teh trgovcev pravi, da je potrošniška zakonodaja velika ovira za to, da bi se razširili čez mejo. Lahko se morda spomnite, da smo že v oceni učinka zapisali, da je torej 46 odstotkov trgovcev, ki eh, prodajajo svoje blago preko spleta, povedalo, da je to za njih ovira. Torej, kot vidite, gre za velik odstotek eh, trgovcev, ki imajo s tem težave. Poleg tega smo želeli prikazati tudi, kakšna je situacija pri potrošnikih. Potrošniki so nam povedali, torej teh 23.500 eh, potrošnikov, ki smo jih vprašali, so povedali, da jih kar 73 odstotkov neposredno kupuje v trgovinah v eh, svoji državi. 49 odstotkov jih kupuje tudi preko spleta. Ko pa govorimo o čezmejnem nakupovanju, je številka veliko nižja. 11 odstotkov jih kupuje preko spleta samo 17 odstotkov pa kupuje preko spleta iz druge evropske države. Torej, ljudje ne nakupujejo veliko, tudi ko potujejo v drugo državo. Ne. Vsi imamo verjetno dobre izkušnje iz nakupovanja v tujih državah, predvsem v dopustu, ampak eh, morda še vedno obstaja določena stopnja nezaupanja pri nakupovanju čez mejo to bi lahko izboljšali. No, potem pa še situacija nakupovanja trajnostnih eh, dobrin. Le pet odstotkov potrošnikov je, eh, je navedlo, da pogosto ali zelo pogosto potujejo v drugo državo, da bi eh, te izdelke kupili. 30 odstotkov pa je to že storilo nekoč oziroma to počnejo redko. Večinoma torej ljudje eh, ne nakupujejo teh dobrin v tujini. Tudi sama, naprimer, nikoli ne bi šla v drugo državo, zato da kupim hladilnik ali kaj podobnega. Ampak, eh, ko gre za informacijsko tehnologijo, naprimer pametni telefon, tablico, potem pa je vprašanje, zakaj se ljudje ne odločajo za to, da bi iz, izkoristili boljšo ponudbo v državi, ki je morda Eh, cenejša. Torej, zakaj ne skočijo čez mejo za takšen nakup? Večinoma gre za to, da so ljudje negotovi, kaj se zgodi v primeru, da gre kaj narobe. Če si ogledate priloge, ki smo jih poslali v dopisu, boste videli, da veliko potrošnikov jasno navaja, da jih skrbi drugačen režim pritožbe v primeru, da bodo prijeli uh, blago, ki je poškodovano. To je ključen faktor pri odločanju, ali bodo opravili nakup v tujini. Na naslednjem zaslonu vidite nekatere politične odločitve, ki eh, jih lahko sprejmeta svet in parlament v povezavi z tem zakonodajnim predlogom. Ogledali smo si, kakšno je obnašanje potrošnikov. Vprašali smo jih, kako pogosto se soočajo z težavami pokvarjenega blaga, naprimer poškodovanega blaga in kdaj se takšna napaka na blagu pojavi. Ugotovili smo, da povprečno potrošniki pravijo, da 96 odstotkov napak, na blago odkrijejo v roku dveletne garancije. Večina teh napak se odkrije v prvih mesecih uporabe. Vprašali smo predvsem eh, potrošnike v državah, kjer je garancijsko obdobje daljše, naprimer Švedska, Finska, Nizozemska in tako naprej. In ti potrošniki so povedali, da je odstotek napak ki se pojavijo po dveh letih po nakupu, torej po tem garancijskem obdobju, veliko nižje, torej obstaja majhno število napak po tem obdobju. Naprimer, na švedskem so navedli, da se dve. 2% takšnih eh, napak pojavlja po garancijskem obdobju, na finskem pa 7 odstotkov. Ugotovili smo, da so potrošniki eh, neobveščeni glede svojih pravic v takšnem primeru. Potrošniki v državah, kjer obstaja boljši, bolj torej daljši režim za garancijsko obdobje, pogosto eh, tudi zahtevajo svoje pravice. Tako, naslednji zaslon. Tukaj pa smo navedli, kaj so nam povedali trgovci glede stroškov in prednosti možne harmonizacije obdobja garancije, da bi torej to uskladili na dve leti. 13 odstotkov je navedlo, da bi takšna uskladitev znižala njihove stroške v primerjavi z trenutnim stanjem lahko bi rekli, da eh, to ni no, pričakovana številka, ampak številka se zviša, če za mnenje vprašamo poslovneže, ki delujejo na švedskem, finskem, združenem kraljestvu in na nizozemskem. Torej, ko smo neposredno vprašali podjetja, smo slišali, da tisti, ki že uporabljajo takšni režim, mislijo, da bi bilo dobro, če bi uskladili in poenotili pravila po celotni Evropski uniji. Po vsej vrednosti bi na tak način privrčevali nekaj stroškov. Tako naslednji zaslon. Še eh, nekaj, kar je zelo pomembno. Vprašanje, ali naj uvedemo obratno dokazno breme. Tukaj smo zapisali vprašanje, kot smo ga zastavili trgovcem. Zanimalo nas je namreč, kaj oni menijo, ali bi obratno dokazno breme v dvoletnem garancijskem obdobju kaj spremenilo za njih, kakšen bi bil vpliv na njihovo delovanje glede stroškov in koristi. Zanimivo je, da je velik odstotek podjetij in ta številka še raste ko pridobivamo dodatne, dodatne podatke. Namreč eh, naš podizvajalec je v avgustu opravil še kar nekaj eh, zbiranja informacij strani podjetij. Torej, podjetja pravijo, da takšna uskladitev ne bi predstavljala veliki, veliko višjih stroškov ali pa bili ti stroški samo malce višji. Kar 60 odstotkov podjetij to pravi. In tak način postopanja bi uskladil tudi reševanje konfliktov. Leta 2015 je bila opravljena tudi študija glede eh, pravnih javnstev in eh, trgovskih garancij. In tam je bilo zapisano, da so trgovci včasih zelo prijazni do strank, in jih ne sprašujejo, ali kdaj je bilo to točno kupljeno, preprosto poskušajo pomagati in najti rešitev. To je ena možnost. Druga možnost pa je, da so zelo, zelo natančni in potem pač vsak dan šteje in je pomembno, kdaj ste nekaj kupili. To je zelo pomembno stališča potrošnikov, namreč eh, njihove pravice morajo biti takšne, da se jih preprosto doseže pa še hierarhija pravnih sredstev. 51 odstotkov potrošnikov v Evropski uniji ne prosi za eh, znižanje cene ali pa za prekinitev eh, pogodbe v primeru, da se problem ne odpravi takoj, ko za to prosim. Torej, kar nekaj potrošnikov tega ne stori, naj predaja priložnost prodajalcu, da določen izdelek popravi ali ga zamenja. V, na Hrvaškem, v Litvi in Grčiji imajo različne možnosti za pravna sredstva in 67, 60 oziroma 50 odstotkov potrošnikov ne vpraša oziroma ne prosi takoj za znižanje cene oziroma prekinitev pogodbe. Ta študija iz leta 2015 je pokazala še nekaj zanimivih dejstev. 70 odstotkov potrošnikov, če jih vprašamo, pravijo, da eh, je bilo razumno to, da je trgovec najprej ponudil zamenjavo izdelka oziroma popravilo, ko so prijavili neko napako. Vsekakor moramo ta podatek upoštevati. Tako pa še nekaj eh, zadnjih, zaključnih besed glede teh političnih izbir. Decembra smo predlagali drugo pravilo, glede tega, da bi odpravili obvezo za to, da potrošnik v roku dveh mesecev prijavi napako, ki jo je odkril. 62 odstotkov trgovcev in podjetij, ta številka se še viša. meni, da bi bilo, torej, da ne bi, pred to, ne bi predstavljalo višjih stroškov za njih, če bi odpravili to obvezo. Naši podatki pa kažejo tudi na to, da so potrošniki zelo proaktivni, ko odkrijejo neko napako. Med 37 in 58 odstotki potrošnikov, potrošnikov takoj ali znotraj enega tedna sporoči, da so odkrili napako. Torej, potrošniki so tudi razumni in eh, to storijo. Vprašanje je torej, ali potem res potrebujemo takšen postopek in takšno pravilo. Torej, še naprej bomo sodelovali z vami v tem postopku. Po našem mnenju je postopek šele na začetku. Sama in moji kolegi pa bomo seveda z veseljem odgovorili na kakršne koli vprašanja, ki jih še imate. Thank you, Vicky. Ja, zunächst möchte ich. Najlepša hvala, Viki. Za začetek bi se zahvalil komisiji, da ste nam predložili te številke in jih predstavili. Te številke so zelo zanimive in kažejo na zanimive sklepe. Seveda pa so to preliminarni eh, podatki in analize, ki jih je potrebno še izboljšati ter dodelati. Število potrošnikov ki ste jih eh, vprašali, je že kar sprejemljivo. 23 tisoč, to je dobro, ampak 375 eh, podjetij zanima me, ali je to smiselno ravnovesje, glede na to, kolik, kakšno visoko število potrošnikov ste vprašali, po drugi strani pa ste glede enake zadeve vprašali manj kot 500 podjetij. To bi bilo smiselno zvišati, tako da bi bili tudi podatki bolj primerljivi. Kar se tiče določenih eh, opask, ki sem jih, eh, do katerih sem prišel pri tej predstavitvi, no, zdi se, da trgovci, organizacije potrošnikov, nacionalne zbornice in tako naprej, da si vsi želijo, da se poenoti pravila za prodajo po spletu in eh, dejansko prodajo. Kot že rečeno, visok odstotek trgovcev prodaja svoje blago tako preko spleta, kot uživa. Po mojem mnenju tukaj ne obstaja eh, jasne, jasne, jasen razlog, zakaj bi odpravili in poenotili ta uh, rok za garancijo, ki je dvo, dve leti. Na švedskem, finskem, v Združenem kraljestvu in na nizozemskem smo videli, da so potrošniki zadovoljni z tem rokom za garancijo enega ali dveh let. Odkrili ste tudi, da je povezava te garancije za življens, pričakovano življenjsko dobo izdelkov veliko preveč zapletena. Ljudje, ki to vsak dan obravnavajo, pravijo, da je situacija, kot je trenutno uh, urejena, preveč zapletena. Kar se tiče obratnega dokaznega bremena, no, tukaj, so tukaj so potrošniki. večinoma napako odkrili v garancijskem roku dveh let, kar 17 odstotkov, kar 56 odstotkov potrošnikov pa je napako odkrilo kar v prvih dveh mesecih. Kar se tiče hierarhije pravnih sredstev, ja, večina eh, potrošnikov to spodbuja, ampak to je morda malce kontradiktorno s podatkom, da 65 odstotkov potrošnikov želi prekiniti prodajno pogodbo v primeru, da pridejo, da pridejo napake, da odkrijejo neko napako. Morda bi bilo dobro še enkrat preveriti tukaj podatke in to bolje razumeti. Dobro bi bilo tudi, če bi dejansko prijeli vprašanja, ki so bila zastavljena potrošnikom in trgovcem. Na podlagi teh vprašanj bi torej morda lahko bolje analizirali, kaj nam ti podatki, ki ste jih predstavili, povedo. V tabeli 1.3 je navedeno, da večina potrošnikov skoraj nikoli ne nakupuje čezmejno. To me zelo preseneča. Imam vprašanje za komisijo, namreč zanima me, ali obstajajo kakšni bolj podrobni podatki za mejne regije, namreč tam gotovo ni enaka situacija. Zanimiva je tudi trditev iz tabele 2.5, kar se kaže tudi v tabelah 2.7 in 2.8. Večina potrošnikov tam navaja, oziroma večina trgovcev tam navaja, da više zaščita potrošnikov ne bo prinesla tudi višjih stroškov za njih. Tukaj bi me zelo zanimalo, kakšno vprašanje je bilo zastavljeno, kako točno se je to vprašanje glasilo. Poleg tega bi še enkrat opozoril na to, da 375 podjetij še ne predstavlja celotnega spektra evropskih podjetij. Pa še nekaj vprašanj za komisijo. Prvo vprašanje zanima me, kakšno je vaše mnenje po tej prvi analizi. Eh, podatkov. Ali torej eh, zagovarjate to, da uskladimo pravila za spletno prodajo z prodajo v živo? Drugo vprašanje. Kakšno je vaše mnenje glede eh, garancije, ali naj ta rok povišamo ali ohranimo pri dveh letih, glede na to, da so potrošniki zadovoljni z tem garancijskim rokom? Poleg tega me zanima še to, kakšno je vaše mnenje glede tega, da bi garancijski rok povezali z pričakovano življenjsko dobo izdelkom. Pa še tretje vprašanje, kar se tiče hierarhije pravnih sredstev. Zanima me, ali lahko komisija malo bolj jasno pove, ali je res, da se večina eh, vprašanih strinja za takšno hierarhijo pravnih sredstev. Je to res ali ne? Najlepša hvala, veselim se že odgovorov. Lucy Anderson. Lucy Anderson, izvolite. Thank you. Well, on behalf of... Najlepša hvala. V imenu SND smo zelo zadovoljni, da se je komisija podrobno posvetila te raziskavi. Vsekakor pa se strinjam za določenimi komentarji in opaskami kolega pred menoj, predvsem kar se tiče metodologije. Zanima me točno, kakšne vprašanja so bila zastavljena. Namreč Jasno je, da obstaja velika razlika med različnim blagom. Če podam primer vprašanje o garancijah, tam 42 do 45 eh, odstotkov vprašanih pravi, da je garancijski rok dovolj dolg, ampak vprašanje je, za, katere, za katero blago je to vprašanje relevantno. Namreč eh, v Združenem kraljestvu smo videli, da tako velika, velike kot male naprave se ne pokvarijo v roku dveh let, potem pa se hitro pokvarijo. Torej, dobro bi bilo imeti garancijo, ki bi bila daljša od dveh let. To je pomembno vprašanje in ga ni smiselno kar takoj odpraviti. Zaskrbljena sem glede eh, tega, ali je bilo to dovolj dobro obravnavano tako z pravnega vidika, kot tudi za vidika zaščite potrošnikov. Namreč pogosto se mi zdi, da potrošniki ne morejo uveljaviti svojih pravic. Nima torej smisla, da bi vse uskladili tako, da bi na koncu naši potrošniki imeli še manj pravic. To ne bi bilo smiselno. Vprašanje tega, kaj je razumno, eh, je morda lahko zavezujoče, to je lahko subjektivno. Pravo, pravo in pravice pa moramo obravnavati objektivno in ne na podlagi tega, kaj neka oseba, nek potrošnik razume kot eh, razumno. Prav zato me določeni rezultati presenečajo. Poleg tega me zanima, ali ste zastavili specifična vprašanja glede kratkoročne pravice tega, da potrošnik blago zavrne. Videla sem informacije o tem, da eh, potrošniki eh, v roku dveh mesecev prijavijo napako. Pogosto potrošniki tudi prej povedo, da ne želijo nekega izdelka, izdelka. V Združnem kraljestvu lahko naprimer potrošnik hitro pove, da se izdelka ne želi oziroma da ima ta izdelek napako, ampak to je potrebno storiti res hitro raziskave v določeni meri podpirajo ta pristop. To bi bilo treba dodatno obravnavati. Torej, veselijo me vaše raziskave, ampak eh, želela bi si več odgovorov. Hvala. Darnel, izvolite. Najlepša hvala. Spregovoril bom v imenu Anneli, ki je danes ni tukaj. Komisiji se zahvaljujemo za to predstavitev o postopku REFIT, In kar se tiče boljše zakonodaje, je Anne-Lee vedno zagovarjala refit, eh, še seveda tako za dejansko blago, kot tudi za spletne storitve. Dobro se nam zdi, da smo začeli z tem postopkom in eh, gotovo nas čaka še veliko dela. Glavno vprašanje pa je, ali bomo razširili predlog tudi na eh, neposredno prodajo izven spleta. Mislim, da raziskave kažejo na to, da je to potrebno. Potrošniki so prej kupovali samo neposredno, sedaj pa vse bolj in bolj kupujejo tudi po spletu in prav zato si zaslužijo zaščito, ne glede na to, kje so se odločili za nakup. To moramo zagotoviti v naši zakonodaji. Trgovci tudi prodajajo tako na spletu kot neposredno in prav zato moramo pojasniti situacijo tudi za njih. 35 odstotkov naših trgovcev je takšnih, ki prodajajo preko spleta in neposredno. Večina trgovcev je majhnih in dejstvo, da kar 35 odstotkov prodaja tudi preko spleta, je jasen znak za to, da bo spletna prodaja postala vse pomembnejši del eh, prodaje in prav zato mora postati tudi pomembnejši del potrošniških pravic. Kar se tiče splošnih eh, pravic potrošnikov in garancije. Tukaj moramo pazljivo eh, zagotoviti, da ne bomo razvedenili ali odpravili pravice potrošnikov, ki že obstajajo. Določene države imajo bolj strogo zaščito potrošnikov, kot je tukaj predlagano. In tega ne smemo razvodeniti, namreč naši potrošniki tega ne bodo spoštovali. Lucy Anderson je že omenila to, da se potrošniki ne zavedajo vseh njihovih pravic. In prav zato moramo biti morda malce pazljivi, ko tukaj sprejemamo rezultate nekakšne ankete. Kot vemo, se potrošniki ne zavedajo vseh svojih pravic in to morda potem ni reprezentativno. Nasplošno gledano je Elin zadovoljna z rezultati te študije in iz tega jasno izhaja, da si vsi deležniki želijo enotnega režima. Z veseljem bo nadaljevala z delom in sodelovala z poročevalcem in drugimi poročevalci v senci. Hvala. Kaja Kalas. Kaja Kalas. Sorry, been away. Um, yes, uh, the question uh, I have. Torej. Zaključki izsledkov programa REFIT kažejo, da bi morali vključiti tudi eh, to tipljivo blago v prodajo, vendar pa potem ali imamo osebno prodajo ali prodajo na daljavo, tukaj potrebujemo pravila in če imamo odgovore, ki pravijo, da bi znotraj enega regulativnega okvira morali razlikovati med različnimi vidiki zaradi različnih vprašanj, ki se lahko pojavijo, če gre za podatek prek spleta ali ne, ali pa potem spoh naj ne bi razlikovali med spletno in nespletno prodajo. Razlike obstajajo, vprašanje pa je, kako te razlike prepoznati. On my shadows list. Na mojem seznamu poročevalcev v senci, De Jong in ostali. Ampak naslednja je Julia Raiders še kdo drug. Evelyn Gepard, najprej Julia. Za zelene, prosim. Thank you very much. Uh... Hvala lepa najprej naj se zahvalim komisiji za predstavitev rezultatov. Mislim, da so ti zelo pomemben prispevek k našemu delu, ki še teče. Mislim, da moramo stremeti k doslednosti, kar se tiče spletnih in nespletnih prodaj. Vendar pa ni popolnoma jasno, kakšne sklepe in zaključke je komisija naredila, kar se tiče prodaj določenih vidikov in kako so prišli do tega, še prav posebno, kar se tiče proste izbire pravnih sredstev. Kot vemo, v predlogu, ki je bil predstavljen decembra, komisija predlaga hierarhijo pravnih sredstev, vendar pa kaj nekaj držav članic že ima prosto izbiro na tem področju in če sem komisijo pravilno razumela, potem je priporočeno, da bi to svobodno izbiro odstranili in bi obravili hierarhijo v vseh primerjih. Tega sklepa mislim, da podatki ne podpirajo. Ker predvsej potrošnikov, ki imajo priložno svobodne izbire, to izkoriščajo, kažejo podatki. Seveda, svobodna izbira ne pomeni, da bo potrošnik vedno zahteval vračilo denarja. Seveda je to odvisno od proizvoda, in kakšna je koristnost sporočila. Kar se tiče digitalnih nakupov, pa je trend, ki ga vidimo, da je veliko mikro nakupov. In transakcijski stroški za prodajo digitalnih vsebin so zelo nizki. Naprimer, tri prodajamo za 50 centov in če bi morali potem iti prek hierarhije pravnih sredstev, ko načesa niste dobili, niste dobili tistega, česa ste si želeli, se zdi to preveč obremenjujoče. Večina potrošnikov ukrepa, če dobijo defektne proizvode, kar PC jih pravi, da ne glede na to, ali imajo to izbiro ali ne. To ni presenetljivo, kajti večina potrošnikov bo nekaj storila, če ne dobijo tistega, kar so si želeli in bodo izkoristili sredstva, ki so jim na voljo. ne vidim pa podatke, ki bi utemeljili to, da svobodna izbira ni potrebna in konec koncev mislim, da je to politična odločitev. Komisija, mi lahko poveste, glede na rezultate programa REFIT in glede na odgovore, bi podali kakšno spremembo glede na predloge, ki so bili predstavljeni decembra. Spregovorili, spregovorili ste že o tem, ali bi naj torej razširili prodajo tepljivega blaga tudi na osebno prodajo in pa tudi seveda, kar se tiče področja dveh direktiv, ki jo že imamo. Vprašanje je bilo, ali bi naj to predstavili pred refitom, ali se je vaše razmišljanje po tej predstavitvi kaj spremenilo. Hvala. Sedaj imam še naslednje na seznamu tako da boste gotovi, kdo je. Prej Evelyn Gepard, še prej pa naj pozdravim obiskovalce. Iz Noj Ulma. Upam, da sem prav izgovorila. Mislim, da so potem tukaj tudi javni službenci Brandenburga. Pozdravljeni. Seveda ste dobrodošli. Skupina pozdravljamo v Evropskem parlamentu. To je izjemno pomemben odbor potrošniške pravice, ko kupujete po spletu in Evelyn Gepard je zelo strastna, glede tega, kot tudi veliko drugih poslancev in poslank. In mislim, da boste videli, kako podrobni smo pri pripravi zakonodaje. Evelyn. Ja, Hvala lepa, Viki. Seveda me veseli vedno, ko prihajajo obiskovalci k nam, ko si ogledajo, kaj mi kot poslanci počnemo in na kakšen način sodelujemo tudi prek meja. To je zelo pomembno. Tema, s katero se danes ukvarjamo, je resnično pomembna in želim pritoriti gospodu Arimojo, da bi bilo pomembno malo bolje vedeti, koga so poprašali, ali je prišlo tudi do diferencijacije v mejnih regijah, kjer bi pač lahko pričakovali več čezmejnih nakupov, kot pa nekje sredi države, v srčju države. Bavarska, na primer, mislim, da ni na meja. In to so stvari, ki so tudi pomembne. Potem drugič, V EU se zdi, da veliko potrošnic in potrošnikov ne pozna svojih pravic. Tudi tega bi, si, bi se morali lotiti. To, tega seveda ne moremo razrešiti s programom REFI, to mi je jasno, vendar pa gotovo bi lahko to tudi ponaredilo odgovore državljank in državljanov. In potem nadalje bi lahko celoten katalog vprašanj, tako kot so bila zastavljena, tudi dobili, kajti način, kako se zastavljajo vprašanja, so, je tudi pomemben. Potem bomo vedeli več o odgovorih. In tako bi potem tudi bolj izvedeli in kategorizirali odgovore. Kar se tiče pravnih sredstev, če si ogledam ta seznam. Dobro, svobodna izvira, ne vem, še nekaj drugih možnosti. To so dobre vprašanja, tako kot so bila zastavljena. Če je to res, potem je to nekoliko zavajujoče za potrošnike, kaj ti tukaj se izbira med ali prosto izbiro, ali pa že imamo navedeno, v katerem vrstnem redu. In potem se v drugem delu še razlikuje. Torej, tukaj bi rada vedela, kako so bila vprašanja zastavljena, tako da bi lahko bolje ocenila in interpretirala odstotke, ki smo jih dobili. Zanimivo se mi zdi tudi še tole in tukaj bi rada še nekaj več informacij. V vaši predstavitvi ste dejali, da za podjetje očitno spohni tako pomembno, finančno ali je garancija dve ali tri leta. Sveda, to bi rešilo veliko težav, kajti potem bi imeli vsi prav, ki so danes dejali, da noben potrošnik v EU s harmonizacijo prava, pravnih ureditev ne sme izgubiti svojih pravic. To moramo zagotoviti in vemo, da so pravice raznolike. Franciji imamo tri leta za garancijo, delih Velike Britanije šest let, dve leti v Nemčiji in potem seveda ne moramo reči, da bomo vsi imeli dve leti, ker Britanci sploh ne vedo, eh, kaj imajo, pa ne bodo vedeli, da smo jim to oduzeli. Seveda bo Ferrič vse storil, vse da bi potem Britanci zvedeli, kaj se dogaja. To so torej zadeve, ki so za nas pomembne in zato bi torej potrebovala še nekaj dodatnih informacij, zato da bi bolje razumela, kako brati te številke. Antona Skorga. Thank you very much, and it's, it's nice to get uh, this initial survey, which uh, does create. Woga. I think. Hvala lepa. Da, začetna zmeda, dobro, da ste to omenili, nismo zajeli dovolj podjetnikov v to raziskavo. Če bi vzeli še manjše podjetnike, bi verjetno bolje vedeli, po čem smo. Verjetno kaže to, da gremo v pravo smer, e, da ne gremo v pravo smer, da je bila ceno vplivo narejena prehitro in da bi predlog naredil več škode kot koristi za skupni trg. Ne pozabimo, želimo si imeti skupni trg tako na spletu kot izven spleta. Mislim, da gremo torej v napačno smer. Komisija bi morala omakniti ta predlog in predlagati nov predlog za spletno, kot tudi nespletno prodajo blaga in za potem tudi harmonizacijo. Evropska pravila gredo prek minimalne harmonizacijske ravni in moramo zagotoviti torej ustrezne pravice tudi za čezmejne nakupe. Hvala lepa. Še sama imam nekaj vprašanj. Vem, da se vam odi na drug sestanek. Boste to objavili, kaj te v tem trenutku. Je to samo na naši spletni strani. Želel pa sem, mislim, mislila sem si, da bo to javno objavljeno, če sprejmete odločitve. Boste to vključili v širši postopek posvetovanja. Seveda, gledati si moramo vprašanja, ki jih zastavljate kaj ti potrošniki kupujejo tudi različne digitalne vsebine. In potem, če se pritožijo neposredno pri prodajalcu ali pa se pritožijo kje druge in seveda je večja verjetnost, če se kupi kaj dragega. Torej, ali resnično primerjamo prave stvari, samo zaradi tega, ker potrošniki ne vedo, kakšne so njihove pravice in jih ne moramo vzeti. In potem pravica vračila v moji državi je nekaj, za kar se ljudje zavzemajo, jo poznajo, pa tega tu ni. Potem pa popravila potrošniki. Si ne želijo, da bodo v večnem krogu popravil. Pravica do popravila ni ekvivalentna drugim sredstvom, če popravilo ni uspelo želite odgovoriti, prosim, na nekatera vprašanja. Morda pa bomo potrebovali še kakšen odgovor, tudi pisno. Thank you. Thank you, chair. To... Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem, ki ste spregovorili. Najprej naj ponovim to, kar je zapisano tudi v tem, kar je komisarka Jurova poslala dobili ste torej predjed, dobili ste začetne podatke, ki jih še usklajujemo. Konec septembra boste dobili končno poročilo o vseh teh podatkih, ki vključujejo usklajevanje offline in online pravil. Torej, končno poročilo bo in to bo objavljeno. Komisija je sedaj v fazi poštenega posrednika v zakonodajnem postopku ki se je že začel. Poskušali vam bomo nuditi naše najboljše zaključke, glede na to, kar nam je uspelo doseči. Prvo bom, ki bom razočarana, ko smo navedli številko samo 375 podjetij, mesto 500, kot je bilo ravno kar rečeno, nam lahko pomagate, da bi dosegli več podjetij javno posvetovanje. O refito imamo na spletu že več kot 12 tednov. Za sedaj smo prijeli 300 odgovorov. Prosim, pomagajte mi, da bi dosegli več potrošnikov in podjetij. Biti moramo enotni pri naših sporočilih in dosegi podjetij in potrošnikov. To so prava podjetja. Včasih veliko slišimo od velikih podjetij ali organizacij, ki so povezane z EU. To pa so sedaj prava podjetja, to je ta dodana vrednost. Sprejemam pa kritiko, da bi lahko imeli več in bolje. To je vedno tako. Lahko vam ponudimo dodatne informacije, kakšen je bil vzorec, reprezentativni vzorec vseh starosti, socialnih slojev, tako da to ne bo težav, tudi kar se tiče geografskih kriterijev in prebivališč tistih, ki so bili anketirani v 28-terici plus Islandiji in na Norveškem. Seveda bomo z vami tudi delili naš vprašalnik. Strinjam se s pripombami veliko govornikov, da bi nekatere priloge bile bolj razumljive, če bi dobili tudi vprašanja. To vam bomo zagotovili z veseljem. In mislim, da se lahko tukaj ustavim, kajti v tem trenutku mislim, da nismo v fazi, ko bi mi predlagali kakšne posebne spremembe. To, kar smo predlagali decembra, se nam je zdel razumen pristop. Nobeden od podatkov, ki smo jih vam posvedovali, ne, ni protisloven. Ne govorite mu, da ni bil razumen pristop vendar pa lahko seveda govorimo o različnih možnostih. Sedaj pa še kolega Dirk, prosim. Hvala lepa. Naj odgovorim na nekaj pripomp. Poročevalke in tudi vas na koncu. Vprašanje je bilo, kaj komisija meni o prodaji, ki ni spletna. Komisija je dejala, da je zelo pomembno, da tako potrošniki kot tudi podjetja so sposobna se zanesti na dosleden pravni okvir, ko kupujejo prek spleta ali tudi ko ne kupujejo prek spleta. podatki, ki jih imamo, tako kot ste že dejali, poterjujejo ta pristop. Kot je dejala kolegica Veronika Mafredi, je naša zamisel ta, da bi te podatke vključili v zakonodajni postopek, torej to je za vas in svet in potem bi lahko razširili področje uporabe. Drugič, spraševali ste tudi po garanciji za dve leti ali bi naj to povezali življenjsko dobo. Komisija jim je predlagala ti dve leti. Vrsto razlogov smo za to imeli, ne bom vseh navedel, samo eno točko pa bi rad izpostavil. Eden od razlogov, zakaj smo predlagali ta model, je bil, da seveda moramo tako zagotoviti pravno varnost za vse, vseh državah članicah in tako bo laže prodajati prek spleta in laže prodajati tudi fizično. Sveda, če se moramo po primerih odločati, kakšne so roki pri različnih proizvodih, bi to vodilo do preraznolikih okoliščin in to ne bi pomenilo pravne varnosti. Potem pa še odgovor gospe Redi zakaj bi morali iti prek hierarhije pravnih sredstev. Razlika tega predloga v primerjavi z direktivo z leta 1999 je, da je prehod z prve na drugo stopnjo olajšan, precej olajšan. To je v pogojih v devetem členu. To pomeni, da je veliko lažje prehajati in ni v vseh primerjih nujno potrebno zajeti vse pravice. In potem gospa Ford, zadnja točka. Govorili ste o večjih poskusih popravila. To je nekaj časa se komisija ne želi in zato smo v 28. vodni izjavi predloga izpostavili, da potrošnik ne sme biti predmet ponavljajočih se poskusov popravil. V razumnem času po pritožbi mora imeti zagotovljeno popravilo, sicer pa mora imeti možnost potrošnik, da se loti druge stopnje teh pravnih sredstev. I... Hvala lepa. Bi lahko komisija, prosim, poslali povezave, kako enostavno objaviti posvetovalni postopek. Potem bodo seveda poslanci to objavili, če pa prek socialnih medijev ali kako drugače ne dobijo povezav, na vaše posvetovanje, potem pa ni tako enostavno to posredovati. Seveda skušamo posredovati informacije, ki jih dobivamo, vendar pa to lahko storimo le, če jih tudi dobimo. Hvala. The next item is... Tako. Naslednja točka je poročilo Lare Komi o Evropski obrambni uniji. Gre torej za obravnavo osnutka mnenja. Gospod Paet Alde je poročevalec v podboru sede odbora AFET. sodelujemo s tem odborom. In gospa Komi je 6. julija pripravila osnutek svojega mnenja. Vem, da prihajajo potem tudi še mnenja proračuna in AFK. Gospa Komi, prosim, če začnemo z razpravo o tem mnenju. Vara Komi, prosim. Ehm, Hvala lepa predsednica. Da, res je. Imamo kar nekaj odborov, ki se ukvarjajo s to temo. Čeprav je Lizbonska pogodba postala veljavna, se zunanja varnostna politika ni prav spremenila. Imamo nekaj izboljšav, mislimo, da je to zelo kočljiva tema, še prav posebno, kar se tiče terorističnih napadov, ki smo jih nedavno imeli po vsej Evropi kot odbor za skupni trg, mislim, da je za nas potrebno spregovoriti o vrsti vprašanj. Gre za industrijo na našem trgu, gre pa tudi za to, da bi si informacije bolje izmenjevali. Točke, ki bi jih želela izpostaviti, in to bo potem tudi predlog, ki jo bomo predali Afetu, so sledeče. Najprej učinkovitost z ZVP, to je potrebno ukrepiti državljanom. Ne, mor, ne smemo dati samo vtisa, temveč moramo res poskrbeti za to, da bo več varnosti. Prav tako moramo bolje razviti obrambno zmogljivost. To pomeni, da moramo ukrepiti industrijo na tem področju, evropsko industrijo potem moramo podpirati tista podjetja v Evropi, ki se s tem ukvarjajo, istočasno pa moramo ustvariti tudi nove obrambne instrumente. Seveda smo vedno bili in vedno bomo za mir. Vendar pa imeli smo že različna finančna sredstva v različnih državah, sedaj pa moramo izvesti bolj trajnostni projekt s proračunsko postavko. Zato potrebujemo sodelovanje med državami članicami. Pogosto dialoga ni, pogosto si ne izmenjavamo informacij, imamo različne ljudi v različnih organizacijah, kar povzroča neusklajenost. Razmisliti moramo o tem, katere so najhujše grožnje. Veliko teh grožnje je povezanih z ISISom, seveda pa moramo vedeti, da moramo nadzorovati tudi zunanje meje. Prav tako moramo misliti tudi na naše notranje meje. Zagotoviti moramo, da bomo imeli varne informacijske sisteme in tudi dobre carinske sisteme. In potem še nekaj, kar je potrebno omeniti različnih odborih in področjih, kar se tiče Evropske vojske. Seveda to ne pomeni, da se bomo znebili tajnih služb po državah članicah. Ne, ne. Skušali bomo sodelovati na določenih področjih, naprimer terorizem in kibernetska varnost. Potem bi se osredotočili na to. EU mora imeti komunikacijske in IT sisteme, ki so inovativni. Mi ti moramo tehnologijo na visoki ravni zagotiti moramo, da bomo imeli instrumente, ki so oblikovani za napovedovanje in ki se lahko za to izkoristijo. Prav tako moramo razmisliti o potencijalnih napadih to so ambiciozni cilji, vendar pa mislim, da so izvedljivi. To bomo morali postoriti v bližnji prihodnosti. Ne želim, da bi nacionalni egi držav članic blokirali naše delo. To se veliko krat zgodi z uredbami in direktivami na tem področju. Mislim, da je ta odbor v samem srcu Evrope. Mislim, da moramo biti še bolj vključeni v oblikovanje Evrope. Ko pomislimo na umrle in na napade, ki so se zgodili, mislim, da moramo zagotoviti, da bomo ukrepali na evropski ravni, da ne bodo države članice doma nazadovale. Socialist shadow is Maria Grappini, is that correct? Maria Grappini, če se ne motim. Bo kdo drug skupine SND govoril na to temo? Ne, potem pa IKR, e Emma McClarkin. Hvala lepa, hvala lepa poročevalki za njeno mnenje. Skušala bom biti kar se da delikatna in kar se da jasna. Najprej sem mislila, ko sem videla to mnenje, da se bomo morda osredotočili na javna naročila. To je pristojnost našega odbora, ker je torej izvajen direktiva o javnih naročilih in obramnih javnih naročilih sprejeti in ker je to potem za nas pomembno. Vendar pa potem pomankanje preglednosti, ki ovira ta trg in industrijo. To moramo izboljšati. Izboljšati moramo morda priložnosti za bramne MSP-je. Biti moramo navzoči v večjih polnih verigah in izboljšati raziskave in razvoj na področju obrambe. Prav tako bi morali pripraviti strategije, da bi izboljšali transferje direktive o obrambi. Vse to je omenjeno, vendar pa potem, ko prepoznamo vlogo skupnega trga, bi ta, to poročilo si lahko pomagalo, pa ne stori. Potem samo pozove spostavitvi Evropske vojske. In tukaj je to črno na belem. To pa je seveda velik poseg v suverenost držav članic. In to je sedaj v poročilo odbora IMKO, to je zame preveč. Resnično se preveč pretirava s področjem, ki ga ta odbor pokriva. Preveč smo zašli na obramne varnostne vidike in verjetno bo celo sede to črtal, vendar pa naš parlament nima niti mandata za tako zahtevo. Prav tako tudi EU nima pooblastil, da bi se umšavale obramne zadeve, ker pač vse to ni storil, ni zahteval od nas. Zato mislim, da je to za nas zamujena priložnost, da bi se resnično vse to učinilo na področju, kjer smo pristojni in kjer bi lahko izboljšali trg. Pozdravljam torej sprejete načel in vključitev načel, ki smo jih imeli v okvirnem programu, kar se tiče varnosti, dobave in kar se tiče drave tehničnih informacij. Tukaj bi skupni trg lahko storil več in tukaj si moramo prizadevati za več preglednosti zato, da se bodo dobavne verige odpirale in da bo več priložnosti za vsa podjetja, še posebno za MSP-je. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, spodbujati pripravljene ukrepe, da bi storili več pri različnih raziskavah. Upam, da bomo storili več, še posebno glede pomankanja pravnih veščin v industriji. To moramo popraviti. Zelo pomemben vidik za EKR in zame je, da zagotovimo izogibanje drugim mednarodnim prizadevanjem v isti smeri, še prav posebno prizadevan NATO. Ta strategija se ne sme, ne sme pomeniti podvojevanja strategiji teh organizacij. To bi potem pomenilo oslobitev evropske obramne varnostne politike. In ni prav verjetno, da bomo naše finančne zaveze lahko obdržali tako visoko, kot so, ko pa imamo toliko projektov. Predvsej bom spremenila to mnenje in upam, da se bomo osredotočali na trg, tako da bomo okrepili industrijo in različne sektore. Skušali bomo zagotoviti vključitev MSP-ov in konkurenčnost. Ne bom pa podajala velikih strateških izjav in mislim, da lahko sodelujemo in pripravim nekaj, kar bomo lahko podprli, da bomo preusmerili to mnenje. I have um, Morten Locker. Uh, uh Morten Locker. Gospod Kuga. Uh, Ja, um, tudi v njegovem imenu, torej Matija Logogarda, bom govoril. No, stališče Alde je raznoliko, pač odvisno od kje si. Ampak na splošno Alde meni, da je potrebno ohraniti pristojnosti imka in se predvsem osredotočiti na oskrbo dobavo. Tukaj imamo nekaj predlogov, namreč eh, želimo ukrepiti določene formulacije. Treba poštevati tudi danski opt-out, torej izstop iz nekaterih klauzul. To je eno, poleg tega pa imamo v Alde tudi raznolika stališča, no, ampak kolega meni, da je sedaj pravi čas za to, da pozovemo, k, da prav, se popravlja govorec, da ni pravi čas za to, da pozivamo k takšni obrambni uniji, zato je začrtane tega varnostnega dela oziroma da se nekoliko zrahlja omeščato to formulacijo. Hvala. Sorry, Evelyn, did you want to speak for Maria Grappini? Okay. Evelin, na mesto um, kolegice Grapini. Hvala lepa. Kolegica Marija Grapini danes žal ni tu, zato mi je podala obvestilo, ki ga bom v angliščini prebrala. Eh, eh, Ker mi je terminologija preveč zapletena za hkratno prevajanje vse v nemščino. Kot prvo ne čestitam Lari Komi za ta osnutek mnenja in pa predloge sprememb. Imamo pa nekaj predlogov. Marija meni, da moramo poštevati tudi to, da se obradni trg vedno bolj uh, pogosto razdrobi in večina pogodb se še vedno dodeli na nacionalni ravni. Treba je zagotoviti enak dostop za vsa evropska podjetja na tem trgu. MSP-ji se soočajo s težavami, ko želijo dobiti te pogodbe na trgu. Uh, sploh pa tudi pri celotni podizvajalski verigi pri različnih vrstah oskrbe in dobave. Zato je treba omogočiti jasne informacije, ki bodo omogočile podjetjem za to, da ugotovijo, kje so priložnosti in izzivi na obrambnem področju in pa da se potem ustrezno tudi odločijo. Bilo bi koristno, da se pozove komisijo k temu, da oceni, ali so cili iz direktive o koordinaciji postopkov za obrambne pogodbe, Eh, doseženi in da se potem glede na to spreme ustrezne ukrepe, da se naprimer obnovi določene določbe v zakonodaje. Prav tako treba spodbujati komisijo k temu, da konsolidira raziskave na obrambnem področju, tako da bi na ta način izboljšali tehnologijo in pa obrambno industrijo. Kolegica meni, da certifikacija in pa skupni evropski standardi v obramnem sektorju je nekaj, kar potrebujemo, ker je to mogoče, tako da bi lahko na ta način izboljšali konkurenčnost in da bi izboljšali dostop do pogodb za vse tržne akterje, ter pa da bi povečali standarde. Želi podariti to, da potrebujemo ustrezno načrtovanje in sodelovanje, ter pa tudi posodobitev obrambne industrije v državah članicah in tudi opreme v obrambni industriji. Prav tako pa treba poštevati tudi proračunske omejitve. Glede na to, uh, torej Evropska varnostna politika omogoča ustrezen okvir, mora biti pa ta okvir odprt za vse države članice. Glede na to, da skupni raziskovalni centr ni omenjen v poročilu APETA, kolegica meni, da bi morali to pojasniti, tako da bo to bolj izredno zapisano potem določbe glede zmožnosti obrambe, izboljševanja opreme, krepitev tehnologije, te pa boljši trg za dobave. Vse to mora omogočiti vsem državam članicam to, da izboljša svoje obrambne zmogljivosti. Upam, da je vse razumljivo. Um, Hvala, Julija Reda, omenja zelenih hvala. Nadomečam našega poročevalca v senci Šoltesa. Tega ni, ker mora biti na nekem drugem odboru, se opravičujem. Na splošno te mnenje, gospe Komi, um, šlo v pravo smer in naša skupina to podpira. No, ampak gospod Šolce, Šoltes pa bi rad izpostavil par stvari. Torej, strinjamo se s tem, kot pravi poročevalka, da se Eh, mora okrepiti sodelovanje. Bi pa gospod Šoltes rad še dodal, da je preglednost premajhna, sploh ko gre za odnose med upravno strijo ter pa nacionalnimi upravnimi organi. Pravi, da se včasih tudi zgodi določena stopnja korupcije, kar potem pomeni, da se javna sredstva ne uporabljajo smotrno. Zato je treba okrepiti transparentnost, kajti samo na takšen način se lahko sredstva ustrezno nadzoruje, tako da ni podvajanja nepotrebnih stroškov. Pa še nekaj, gospod Šoltes, bi rad podprl vprašavko glede četrte točke poročilo, kjer je govora o pomenu dobave in oskrbe. Mehanizmi oskrbe morajo okrepiti sodelovanje, preprečevati morajo korupcijo, izboljševati konkurenco ter pa izboljšati delovanje notranjega trga v obrambni industriji. No, bomo tudi podali nekaj predlogov spremenja k temu mnenju in sicer to, kot bi ukrepili celotno besedilo. Hvala. Are there any other? Mrs. Trzecki, would you like to? Mr. Trzecki, želite besedo? Ne? V redu. Še kdo drug? Pri tej temi? No, potem pa sem sama ponovno na vrsti. Še enkrat bi rada prosila, gledajte. Prosim, če se držite pristojnosti našega odbora če ostanete pri tem, lepo prosim. Kaj ti potem, ko se mora zapoditi v neke boje, ko gre za našo pristojnost odbora, imam potem na drugi strani predsednike drugih odborov in potem reče, ja, vi pa napišete to poročilo in se potem um, umešavate v pristojnosti drugih odborov. In potem v takšnih primerjih težko zagovarjam naša stališča. Torej, včasih stvari so v naši pristojnosti, pa moram to zagovarjati, včasih pa morda res niso. Vem, tukaj so raznolika mnenja, sedaj ne bi šla vse to. Ampak, gledajte, Lara, prosim, res prosim, vem, da je to tudi politična izjava, ja, ampak res. Sama kot predsednica odbora potem zago težko zagovarjam naše stališče, naš pristop, če vse skozi posegamo v pristojnosti drugih odborov, oziroma se tako zdi, da posegamo. Še posebno, ko velja. Uh, da bo tukaj prišel pred nas velik boj z odborom sede glede dobav v obravnem sektorju. V preteklosti so bili ti dosje v imku, sedaj morajo tukaj ostati, upamo. Zato mora zagotoviti to, da se bomo sretočili na tiste področja, kjer imamo res jasne pristojnosti. Sedaj je ponovno Lara Komi. Prosim. Grazie Presidente. Mm, io ritengo che la Commissione Mercato. Fa la Presidenza. No. Glede Inka, glede, včasih težko opredelimo svoje pristojnosti. Vem, da imate težko delo, predsednica, ampak glede, če govorimo o notranjem trgu, svoboda gibanja ljudi, blaga in podjetij. Glede, ko se o tem pogovarjamo, potem je včasih težko razumeti, kakšne so naše pristojnosti. Poleg storitev in pa drugih stvari, s katerimi se ponovadi ukvarjamo. Glede, to sedaj je res poseben zgodovinski čas. Tukaj imamo direktivo o storitvah in tukaj se pogosto pogovarjamo o naših pristojnostih. Tukaj pa konkretno govorimo o varnosti. In varnost je notranja, to je v našem, na našem ozemlju, oziroma tudi v okviru naših pristojnosti, po mojem mnenju. Bolj ko odbori govorijo o teh stvarih, bolje je za vse. Mislim, da so sedaj v zelo težkem položaju, nasplošno. To je sedaj nekoliko surrealistična razprava, kaj ti videli smo britanski stop, Brexit in sedaj bodo nekateri poslanci govorili o temah, ki jih v bistvu ne bodo izvajali. Tudi v našem odboru mislim, da je prav, da se pohorimo o tem. Skratka, lahko več povemo o pogodbah, tu bi lahko določbe razširili. Tukaj mislim, da lahko naredimo še marsikaj. Ja, vem, tukaj se omenja vojska ter pa obveščevalne službe oziroma podatki. No, to mislim, da je zelo pomembno. O tem se pogovarjamo tudi z državami članicami in to je interna zadeva, to ni neka eksterna zadeva z državami članice. Hvala. Rok za ložitev predlogov sprememb je 7. september, to je v sredo, do 12. september. in potem bomo govorili o predlogih sprememb 29. septembra, potem 11. oktobra pa bomo glasovali v tem odporu. Potem pa naslednja točka. Glasovanje ob 4.30 moram počakati, tako da bodo vsi poslanci tukaj. Torej bomo počakali do pol petih. Hvala. So, ladies and gentlemen, if we may, the first item of... Gospod gospodje, prosim, če lahko začnemo. Najprej splošni proračun EU za finančno leto 2017, vsi razdelki. Izve Konsari, ki je pročevalka. Najprej bomo tukaj pogledali proračunske vrstice, ta seznam. znam torej imamo veliko dvigov, razen pri enem primeru. Če prav razumem, naj kar preberem številke imka, torej naprej 6612 in potem rekla za, proti, vzdržanje in tako dalje. Torej 6612, vsi, ki ste za, proti, vzdržanje, sprejeto 6613, to je za, proti, vzdržanje, sprejeto 6614 kdo je za, proti vzdržanje, sprejeto 615, kdo je za, proti vzdržanje, sprejeto 66, nič, nič. Torej najprej pripompe, remarks, kdo je za, proti vzdržanje. Um, niso sprejete, oziroma so brez predmete. Potem 6-6, nič-nič, za proti vzdržanje. Sprejeto. 6-6. Nič ena. Torej nič ena. Kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. 6-6. Nič tri. O pripombah. Kdo je za? Proti vzdržanje. Ni sprejeto. 6-6. Nič tri. Številke. Kdo je za? Proti vzdržanje. 6-6. moramo preveriti. Torej, številke 6603. Kdo je za? Zdaj bomo elektronsko preverili, torej za to. Elektronsko preverjamo številke. Uh, zavrneno. 6616 za, proti vzdržanje sprejeto. 6604 pripombe o pilotnih projektih, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Potem številke. 64, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 62, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 66, pripombe, remarks, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Potem številke. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 668 o pripombah, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 668, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 617, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Ali sedaj lahko glasujemo usvežno? 1, 8, 1, 9, 20 in pa 21. 21. Kdo je za proti vzdržani? Sprejeto. Še šest. Nič šest. Nič sedem, se upravlja predsednica. Nič sedem pripombe. Kdo je za proti vzdržani? Zavrneno. Potem nič sedem. Kdo je za proti vzdržani? Zavrneno. Potem 21, 22, 23, 24, 25, 26 v svežno. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto. 665, pripombe, kdo je za proti vzdržanje, zavrneno. Številke, kdo je za proti vzdržanje, zavrneno. 660, pripombe, kdo je za proti vzdržanje, zavrneno. Potem pa še številke, kdo je za proti vzdržanje, zavrneno. Potem 27 in 28 bil je za, proti, vzdržane spredo, potem nič, devet je umaknen, pripomba tudi umaknena, ali lahko glasujemo o zneskih, torej uh, nič, devet, zneski, kdo je za, proti, vzdržane sprejeto, še šest, ena, ena, umaknen, potem sprememba besedila ali lahko glasujemo o zneskih za proti vzdržane. Sprejeto. In še o poročilu. Kompromis ena. Kdo je za proti vzdržane? Sprejeto. Kompromis dva. Kdo je za proti vzdržane? Sprejeto. 8, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrno. Potem 9, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrno. Potem kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 14, za, proti, vzdržani. Bomo preverili. zavrnjeno. Potem, ko pomisliš 4 za proti vzdržanje sprejeto, 17 umaknen, potem kompromis 5 glasujemo za proti vzdržanje sprejeto. 21 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 6, glasujemo po delih, prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del umaknen, tretji del za proti vzdržanje. Zavrnen, mislim da, ampak bomo elektronsko preverili. Ja, zavrnen. 24, zapročujem, za proti vzdržanje. Zavrnen. Potem pa končno glasovanje. Še en? Konec glasovanja. Še nekdo za, bomo šteli. In pa Lara Kome, ja, vaša naprava ni delovala, oziroma je par s ključem Eva, malce zmede. Torej, sedaj še nekdo iz ILS je glasoval. To je morda pomembno pri naslednjem glasovanju. Bomo videli. Ali želite iti morda na drugo napravo? Eva, ja. Čestitke listi. Hvala lepa za to delo. Vem, pri proračunskih vrsticah je vedno težko, se že to prej počela. Sedaj pa enotno glasovanje. Začetek med institucionalnih pogajanj o nadzoru prevzemanju in nošenju orožja. Preden gremo na glasovanje, pa torej dajem besedo še vam gospa Šarazova. Najprej bi še rada izrazila pomisleke, ki sem jih že povedala, torej glede tega medinstitucionalnega pogajanja. Češki li lastniki orožja, pa tudi drugi, mi pošiljajo sporočila glede učinka tega predloga in so zaskrbljeni. Mislim, da moramo pomisliti tudi na njih. Tega se moramo lotiti in gledajte, moramo poskrbeti za to, da bodo naše razprave temeljile na dejstvih in da bomo imeli prave informacije. Prav zato bi rada pozvala komisijo, da nam zagotovi čim več relevantnih informacij od vseh držav članic in to čim prej. In predvsem, preden sploh gremo na kategorizacijo stran streljnega orožja. Naš cilj mora biti to, da dosežemo ustrezen rezultat pogajanj, tako da ne bomo škodovali našim državljanom s temi predlogi. Hvala. Um, I, I note that uh, Monsieur Alain from the Commission. Gospod Alain z komisije tukaj in je vzel to na znanje. Smo to zapisali. Evrek Gebhardt, prosim, beseda je vaša. Tudi v imenu Serža Kuperatija bi rada zastavila vprašanje za komisijo, torej, tako da bo lahko eh, komisija pravilno odgovorila, ko nam bo poslala pisni odgovor. Uh, Tako mi je v angleščini zapisal. Kateri uporabniki in katere kategorije uporabnikov uporablja, uporabljajo to streljno orožje in kako poteka izdaja dovoljen. Glede na to, da smo predvideli podobne elemente, bi bilo zelo dobro, da vemo, kateri uporabniki bodo prizadeti zaradi teh novih ukrepov, ki smo jih predlagali. Odlično bi torej bilo, če bi prejeli te odgovore. Namreč eh, smo pod pritiskom različnih skupin, veliko je lobiranja in veliko je napačnih informacij tudi na spletu. Če bomo imeli pravilne odgovore, bo to najbolje za nas. Um, Hvala. Komisija, člani, javnost, pred glasovanjem v Inku sem pisala komisiji in sicer v imenu poročevalcev v Senci. Želela sem, da dobimo specifične informacije o teh zadevah. Prav tako tudi čim bolj konkretne številke, pa nismo ničesar dobili. Niti specifičnih informacij, niti konkretnih številk, oziroma tipov streljnega orožja. Niti same številk nismo dobili, kot rečeno. Vem, da torej smo v stiku z državami, bomo videli, kako bo s številkami. Uh, Pa ne gre samo za številke, želimo tudi več specifičnih informacij na splošno in zelo jasno smo povedali, kako je s tem. Torej, da res potrebujemo te informacije, preden gremo naprej, preden začnemo z trialogom in vidim, da kimate. V redu, to smo zapisali, vzeli na znanje in komisija tudi ve, ja, da še vedno želimo te podrobne informacije. Sedaj pa res gremo na to glasovanje, prosim. In glasujemo o začetku med institucionalnih pogajanj, ta mandat, torej, o tem bomo glasovali. Še nekdo tukaj glasuje? Še nekdo tukaj glasuje? 24 proti 3 proti 5 zdržanih in je sprejeto. Hvala lepo sem. Če poročevalci v senci želite imeti sestanek z mano naslednji teden, prosim mi to sporočite. ladies and gentlemen, can I ask you, is it quite... Gospi in gospode, ali je hladno v dvorani? Ja, je. Nekateri so se pridržavali zaradi temperature v dvorani. Torej, ne gre samo za to, da so bili nekateri v počinicah, ampak očitno je res nekaj narobe. Um, torej, z klimo. Torej, z klimo. Um, the next item on the... Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Evropski semester za usklavanje ekonomskih politik ter pa prednostne naloge za leto 2016, Edwin Styler, bomo govorili o predlogi sprememb. No, ampak Lucy Anderson je v bistvu poračevalka, se pričujem, Lucy. Prišlo je do zamenjave. Lucy je zamenjala Catherine imamo 52 predlogov sprememb in Lucy Anderson, prosim, vam kar predam. Najlepša hvala, Viki. Jaz nikakor nisem poročevalka, ampak samo da domeščam Catherine, ki danes res ni mogla priti. Ampak eh, z veseljem bom spregovorila v njenem imenu in v imenu SND. Kot veste, je to mnenje prispevek k eh, letnemu poročilu glede evropskega semestra in eh, prioritet. In Catherine želi podati nekaj komentarjev glede teh predlaženih eh, predlogov sprememb. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci za njihove pomembne prispevke. Dobili smo 62 predlogov sprememb, ki govorijo o mnenjih, ki so že omenjena v tem poročilu, poleg tega pa dodajo še nekaj elementov. Večina predlogov sprememb se nanaša na naslednje. Obdavčitev. Govorijo o različnih nacionalnih eh, urejen, uredbah za DDV in o tem, kako urediti obravnavo davčnih goljofij in utaje davko. To so prioritete našega parlamenta. Poleg tega potrebujemo primerno, eh, primeren prenos v nacionalno zakonodajo, semestrske zakonodaje, predvsem tudi eh, glede tega, da pozivamo komisijo, naj dokončno eh, izvaja priporoči, eh, postopke za ugotavljanje kršitev. Povdarjajo pa tudi, kako, so, kako pomembno je usposabljanje in naložbe v, eh, v takšno usposabljanje. Danes zjutraj smo imeli sestanek in Catherine upa, da bomo imeli sedaj še dodaten čas za to, da bodo poročevalci v senci pregledali te predloge sprememb, da se bodo o tem pogovorili in da bodo potem v sredo ob 5.15 v ASP 3.3, ko bo potekal sestanek, razpravljali o tem. 26. septembra pa bomo potem na to o tem eh, glasovali in to mnenje upajmo sprejeli. Hvala. Um. So, Vos the Tsun is for placing Adam Schenfeld. Pan, um...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 se je les načeloma strinja z mnenjem poročevalke tukaj, vsaj večinoma, kar zadeva to poročilo. Kaj to pomeni? Predloge sprememb bomo lahko v veliki meri podprli, pa tudi kompromisne predloge. Mislim, da okrepijo glavno sporočilo poročila in to je kako pomemben je evropski semester in kako pomembno je, da imamo priporočila za posamezne države. Na tak način lahko spodbudimo dobro delovanje enotnega trga. Široka podpora za majhna in srednje velika podjetja je vsekakor pomembna, poleg tega pa potrebujemo tudi dodatno podporo za zagonska podjetja. Tam se namreč pogosto srečujejo z upravnimi ovirami. Ogledati si moramo torej direktivo za storitve, dostop do reguliranih poklicev in podobno zakonodajo na tem področju, tako da zagotovimo dobro delovanje enotnega digitalnega trga. Na določenih področjih bi se morali še posebej eh, osredotočiti na nekatere elemente. Podprli bomo predlagane predloge sprememb. Danes vemo, da obstaja veliko različnih tipov protekcionizma in prav zato moramo zagotoviti, da obstaja široka podpora enotnemu notranjemu trgu. Priporočila, ki so objavljena znotraj Evropskega semestra, kažejo na to, da ko govorimo o pravnih aktih, ki so sprejeti tukaj, da se potem ti pravni akti različno. Uh, prenesejo v države članice in tam tudi različno izvajajo. Pomembno je torej, da izpostavimo prioritete tako za države članice, kot tudi za komisijo. Gospod Scheinfeld me je prosil naj omenim tudi naslednje. Seveda si želimo sodelovati, da bi dosegli te zadane cilje in zato bomo pripravili kompromisne predloge, o katerih bomo razpravljali in tudi eh, gospod Scheinfeld se zahvaljuje za dobro sodelovanje. Hvala. Hvala. Dani bo spregovoril za eh, Richarda Sulika, ki ga tudi danes ne bo. Ja, Richard se zahvaljuje poročevalki za njeno delo, lahko se strinja za veliko deli tega poročila. Sodelovanje znotraj evropskega semestra je bilo šipko. Takrat je bila uh, stopnja uspešnosti 40 odstotkov in to se sedaj še zmanjšuje. Evropska unija prevzima nove odgovornosti in pristojnosti in želi razrešiti različne težave. Bolj se moramo osredotočiti na notranji trg in eh, pre, pre, rešitve prepustiti državam članicam. To je zapisano tudi v ustanovnih pogodbah Evropske unije. Če imamo težave z evropskim semestrom, potem je potrebno opraviti pregled, zakaj eh, izvajanje tega ni dovolj dobro. Morda obstaja tudi težave z določenimi zahtevami za države članice. Seveda se zauzemamo za načelo subsidijarnosti in boljše izvajanje na nacionalni ravni. Richard ima tudi nekaj. Eh, vprašanj glede pravilne modernizacije javnih uh, storitev. Praksa v različnih državah članicah kaže na to, da je pomembno, kako kakovostno in transparentno je izvajanje, hitrost pa je tukaj manj pomembna. Dober pristop k enotnemu trgu je to, da se zmanjša upravno breme, tako da bo javni sistem čim bolj praktičen. V nasprotnem, nasprotnem primeru bo Evropska unija spodkopavala gospodarski napredek, ki si ga tako želi. Seveda pa se Richard veseli sodelovanja za poročevalko in za poročevalce v senci. Hvala. Gospod Guga, najlepša hvala. Hvala poročevalki in poročevalcem v senci za odlično delo na tem eh, osnotku mnenja. Alde je zadovoljen z, to, s tem poročilom in mislim, da bomo lahko podprli večino predlogov sprememb. Za Alde je jasno, da je enotni trg izjemno pomemben in eh, da je velika dodana vrednost za Evropsko unijo in države članice. Seveda pa delo še ni končano, sploh glede na to, da se sedaj soočamo tudi za posledicami referenduma o Združenem kraljestvu. Sedaj se moramo še bolj kot ponavadi osredotočiti na to področje. Potrebujemo več fokusa kar zadeva enotni trg. Poleg tega pa moramo razviti tudi orodja, s katerimi bi lahko merili uspešnost enotnega trga. Potrebujemo tudi sistematično spremljanje napredka držav članic pri izvajanju priporočil za posamezne države. Mislim, da premalo pozornosti posvečamo izvajanju zakonodaje glede notnega trga v državah članicah in zato bi morala komisija sprejeti vse potrebne ukrepe, da to zagotovi. Pomembnost principa za vzajemno priznavanje ni bila dovolj dobro odražena v tem mnenju. Prav zato sem pripravil različne predloge sprememb glede tega vprašanja. Upam, da bodo kolegi lahko podprli čim več teh predlogov. Najlepša hvala. Thank you. Um, Julia, you speak. Hvala lepa. Julija, boš ti spregovorila za zelene? Ne. Želi še kdo spregovoriti? Zgleda, da ne. Lucy, želiš besedo še enkrat? No, thank you very much for all those Najlepša hvala, hvala za vse komentarje. Catherine si želi. Uh, sodelovati z vsemi skupinami na sestanku, ki eh, sem ga omenila prej. Thank you. Najlepša hvala. We are running slightly ahead of time here. No, malce smo uh, hitrejši, kot je bilo načrtovano. Naslednja, zadnja točka na dnevnem redu. je poročilo o notranjem trgu. Gre za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu. Pripravljenih je bilo 257 predlogov sprememb. Poleg tega pa je 13. julija potekal tudi prvi sestanek za poročevalce v senci. Besedo bom dala najprej poročevalcu. Grazie, presidente. Benché la proposta Najlepša hvala, predsedujoča. Gre za relativno kratek predlog, ampak prejeli smo veliko predlogov sprememb. To kaže na dejstvo, da je to mnenje prav v srcu našega dela. Večino amandmajev gre v isto smer in prav zato ni bilo težko pripraviti kompromisnih predlogov. Upam, da bodo te kompromisne predloge kolegi lahko podprli. Za začetek bi rad povedal, da je namen te reforme drugačen in ni brezplaščen čezmejni dostop do vseh spletnih storitev. To namreč ne bi bilo smiselno. Izpostaviti želim, da začasno bivanje v drugi državi članici ni stalno, gre za začasno bivanje in eh, ponudniki brezplačnih storitev morajo imeti možnost eh, uporabiti določene mehanizme za svojo zaščito. Vse to je že uneseno v uredbo, ki govori o tem, kako preveriti državo prebivanja osebe, ki se je prijavila za uporabo določenih storitev. To je v področju uporabe. Ampak takšni mehanizmi morajo biti proporcionalni, zbirati pa je potrebno samo uh, ključne in potrebne podatke, ne pa vseh. Vprašanje pa je, kako se opredeli sprejemljive načine zbiranja podatkov. Upam, da bodo poročevalci v senci in drugi kolegi lahko podprli ta kompromis. Kompromis je narejen tako, da je zastavljen znotraj okvira te uredbe. Poleg tega pa nam omogoča tudi, da ostanemo znotraj razvoja tehnologije. Dodali bi klauzulo, ki bi opredelila nespecifično orodje za zbiranje podatkov. To je bil predlog na začetku, ampak na tak način bi morda ne zagotovili dovolj zaščite za naše državljane. Uskladiti moramo zakonodajne potrebe za potrebami naših državljanov in potrebami industrije. Prav tukaj znotraj tega prostora moramo najti rešitev. Želi, zagotoviti želimo, da lahko ponudniki uporabijo te mehanizme za preverjanje, ampak na dober način. Zakonodaja bi stopila v veljavo po 12 mesecih. Veliko skupin ima tukaj eh, določene podobne nazore in upam, da bodo lahko podprli kompromisne predloge. Eva Pavnova, izvolite. Hvala, predsedujoča. Za začetek naj povem, da je naš poročevalec eh, gospod Zulo opravil dobro delo. Skupaj smo imeli tudi eh, zelo dober in koristen sestanek pred poletnim odborom in takrat smo lahko pojasnili naša mnenja ter tudi eh, razlog, zakaj smo pripravili določene predloge spremem. Mislim, da smo se takrat tudi strinjali glede tega, da je izvirni predlog komisije zelo dober in da se moramo osredotočiti samo na majhne prilagoditve. Veseli me, da si vsi želimo zaključiti ta dosje, kar se da hitro. Na tak način bomo lahko omogočili našim evropskim državljanom, da lahko uživajo v eh, digitalnih storitvah, ki so jih legalno pridobili, povsod v Evropski uniji, istočasno pa jih ne obremenjujemo z dodatno birokracijo, podjetjem pa omogočamo, da še razširijo nabor svojih storitev. Izpostaviti želim, da ta uredba ne želi omejevati zmožnosti podjetij za inovativne storitve. Ne želimo pre preprečevati mikropodjetjem ter MSP-jem, da se razvijajo in rastejo. Seveda lahko vedno raziskujejo nove storitve, ki jih želijo ponujati. Z veseljem eh, sem opazila, da imamo skupno razumevanje tega, da morajo biti mehanizmi za preverjanje proporcionalni in ne smejo iti predaleč. Ne smejo iti dlje od tega, kar je nujno potrebno za, za zagotavljanje skladnosti z uredbom. Predlog kompromisnih predlogov to tudi vključuje. Naprimer, kompromisni predlog 5 mislim, da je to vključil v besedilo. Tukaj bi lahko izbrali delegirani akt ali pa kakšno drugo možnost ali pa morda celo kombinacijo različnih aktov, ampak eh, o tem bomo spregovorili v naslednjih dneh. Prosila bi, da eh, storitve EPRS povejo, kaj bi bil najboljši način za pravno besedilo, ki bi bilo dobro tudi v prihodnosti in če bi lahko napisali nekakšen seznam takšnih eh, storitev, ki, so, ki jih zadeva ta zakonodaja. Njihovo mnenje sem danes prejela in to bom eh, z veseljem delila tudi z drugimi poročevalci v senci in z poročevalcem. Torej, to so glavne zadeve, ki sem jih želela izpostaviti. Seveda pa obstajajo tudi še drugi komentarji, večinoma eh, majhne pripombe, ki jih bom eh, omenila poročevalcu in ki jih bomo upam, da upravili v naslednjih tednih. Upam, da bomo do konca letošnjega leta uspeli priti do političnega dogovora kar se da hitro, želimo eh, najti rešitev za naše državljane in za naše podjetja. To je ključnega pomena, zato da pridemo do otipljivih in konkretnih rezultatov. Na tak način se lahko namreč borimo tudi zopr euroskepticizem in okrepimo zaupanje državljanov v našo inštitucijo. Veselim se dela in sodelovanja z soporočevalci v naslednjih mesecih. Najlepša hvala. Nikola Danti, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Za začetek bi se zahvalil poročevalcu in poročevalcem v senci za delo, ki so ga opravili. Tukaj gre za predlog, kot je povedala kolegica pred menoj, kjer bomo lahko hitro dosegli sporazum. Mislim, da bomo na koncu prišli do zelo dobrih rezultatov in tudi zaradi tega bodo evropski državljani lahko izkoristili eh, prednosti te uredbe. Za začetek naj povem naslednje. Mislim, da moram še enkrat povedati, da resnično podpiramo predlog komisije. Tudi glede najbolj kritičnih vprašanj mislim, da lahko najdemo kompromis. Kot je povedal poročevalec, je bilo pripravljeni, v, pripravljenih veliko predlogov sprememb. Sam sem jih napisal 27. Moji predlogi sprememb so bili zelo podobni drugim, tudi tistim, ki so jih napisali v odboru Juri. Kar se tiče samih predlogov sprememb, naj povem naslednje. Pripraviti smo želeli opredelitve, ki bi čim bolje opredelile eh, to večinsko prebivališče. Na tak način bomo lahko v prihodnosti uporabili eh, to opredelitev in potem bodo ljudje lahko izkoriščali spletne storitve, tudi ko bodo na obisku v drugi državi. Torej, Stalno prebivališče in začasno prebivališče sta opredelitve, ki sta zelo pomembni pri tem dosjeju. Poročevalec je upošteval veliko različnih predlogov in eh, tukaj smo zelo zadovoljni. Začasno prebivališče, to je še en pomemben termin. Preverjanje tega mora biti čim bolj uspešno, poleg tega pa moramo zagotoviti, da to preverjanje ne bo posegalo v zasebnost evropskih državljanov. To je bila ključna točka za nas vse od začetka. Izogniti se moramo intruzivnim posegom v zasebnost državljanov. Tukaj ne sme biti eh, nadzorovanja gibanja oseb in podobnih eh, orodij. Znotraj Evropske unije se želimo izogniti kakršnim koli posegom v zasebnost evropskih državljanov. Lahko pa imamo tudi nekakšno možnost za ponudnike brezplačnih storitev. Naprimer, televizijski programi, za njih je zelo pomembno, da lahko svoje storitve dajo na voljo svojim državljanom, tudi ko grejo v drugo državo in sicer, da jih torej lahko ti brezplačno gledajo preko spleta. Govorili smo o zaščiti potrošnikov, tudi kar se tiče kakovosti storitev, kar se tiče vsebin, ki so na voljo preko spleta in glede tega, katere izmed teh vsebin so na voljo tudi takrat, ko so državljani v tujini. upam, da bomo v našem nadaljem delu lahko hitro prišli do rešitve, ki bo dobra za vse. Ta tema je eh, povezana z gibanjem pred zvezdic, gotovo poročevalec, ampak ne vem, ali bodo vaši volivci zadovoljni za tako milim poročilom. Gle za možnosti in priložnosti za naše potrošnike. Upam, da bomo to poročilo lahko sprejeli v naslednjih mesecih, torej da bo sprejeto in da se bo ta zakonodaja začela tudi izvajati. Pa še nekaj glede delegiranih aktov. Poročevalec je to tudi omenil v svojih eh, uvodnih komentarjih glede predlogov sprememb. Tukaj imamo klauzulo za pregled po treh letih in eh, to bomo omenili tudi kasneje. Mislim, da bo v odboru brez težav možno dobiti podporo za to poročilo in da ga bodo podprli tudi v odboru Juri oziroma ga bodo sprejeli. Zagotoviti moramo, da se bo ta uredba čim prej sprejela in izvajala. Hvala. Ema Meklankin, izvolite. Hvala za sodelovanje pri tem pomembnem dosjeju. Osnutki predlogov sprememb, o katerih, eh, bomo govorili, o katerih govorimo danes, so gotovo korak, korak v pravo smer. Torej, zagotavljajo dostop do vsebin, ki so jih eh, državljani legalno pridobili in do katerih lahko dostopajo tudi, ko potujejo. Veliko smo govorili o mehanizmih za preverjanje, o tem, ali naj bo seznam teh mehanizmov odprt ali zaprt. Sama sem si želela hibridni seznam, tako da bi bil dober tudi za prihodnost, ko se bo tehnologija spremenila, ampak da bo imel določene omejitve. Ampak bolj, ko razmišljam, bolj sem eh, naklonjena zaprtemu seznamu. Pomembno je namreč, da imamo tukaj eh, samo dostop do spletnih vsebin, ko nekdo potuje, da je to prenosno, ne pa tudi, da je to dostop do video vsebin, ki bi bil čezmejen. Kar se tiče eh, predlogov sprememb, ki govorijo o teritorijalnosti, ti so zelo pomembni. To je pomembno sporočilo, še posebej glede na različne dokumente, ki so bili objavljeni eh, in ki nakazujejo na to, da bi bilo tukaj govora o čezmejnem dostopu. To moramo upoštevati. Predvsem moramo razmisliti, kako to vpliva na naše delo. To bi lahko odpravilo vse, kar smo že dosegli z našim delom in močno vplivalo na audiovizualne medije in storitve, ki se tukaj eh, ponujajo. Sama imam neko težavo z 81. predlogom spremembe, kar se tiče uh, obvezne licence. Ta licenca je zelo koristna, ko govorimo o preverjanju, ampak eh, to še ne pomeni, da gre samo za plačljive storitve. Torej, dobro je, da razumemo tukaj, kakšni so pogoji in eh, veseli me, da tudi drugi to podpirajo. Kar se tiče večinskega prebivališča in opredelitve, ta opredelitev sedaj ne vključuje možnosti rednega vračanja. To bi morali vključiti. Eh, zakaj? Zato, da bi dobro razlikovali to eh, redno prebivališče in začasno prebivališče. Ne želimo si eh, vrzeli v teh opredelitvah, torej jasno moramo opredeliti, da ne gre za čezmejno ponujanje storitev. Prosim vas torej, da ne podprete predlogov sprememb, ki bi omogočali takšne vrzeli. Za konec bi prosila še za podporo eh, glede pravne jasnosti. Namreč eh, govoriti moramo samo o eni državi članici, v kateri se ta vsebina predvaja in omogoča. Torej, ko se preverja eh, prebivališče neke osebe, naj to počne samo ena država. Še enkrat eh, bom povdarila, da si želim dobrega sodelovanja, tako da bomo prišli do odličnih rezultatov pri tem tako pomembnem dosjeju. Veselim se že pregledati predlaganih eh, predlogov sprememb ter razprave na naslednjem sestanku poročevalcev v Senci. Hvala. Dita Šaranzova. Dita Šaranzova, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu za dobro opravljeno delo. Preden se spustimo v podrobnosti glede sistema preverjanja, naj čisto na kratko povem, kaj lahko naša skupina podpre. Podpiramo to, da bi dodali besedilo glede uporabe teh pravil za vse ponudnike storitev, ne glede na to, kje so uh, utemeljeni. Biti moramo tehnološko neutralni, ne smemo dajati pravice za to, da se dvignejo cene. Poleg tega pa potrebujemo tudi klauzulo pregleda. Vse to torej lahko podpremo. Tako, sedaj pa, če se spustim v podrobnosti. Področje uporabe. Zavrniti moramo eh, nepotrebno besedilo in nepotrebne izba, izraze. Ne potrebujemo tukaj eh, pravno eh, potrebni, mobilni in tako naprej. To vse je čisto jasno. Torej, eh, legalno pridobljene vsebine morajo biti eh, na voljo in to je vse. Ne smemo ustvariti nekakšnega sivega območja, kjer lahko potem pravniki delujejo. Kar se tiče opredelitev v prvem členu, tukaj moramo. Eh, biti pazljivi pri opredelitvi države članice, kjer ima nekdo prebivališče, oziroma državo članico, kjer je nekdo začasno prisoten. Ta opredelitev mora biti čim bolj okrnjena in ne sme biti preveč razširjena. Poleg tega ne smemo dovoliti dodatnih zahtev za eh, uporabnike, pa tudi za ponudnike. Kar se tiče spletnih vsebin, tukaj ima skupina Alde pomisleke glede izključevanja brezplačnih eh, vsebin, ki so eh, plačane z televizijsko licenco. Te vsebine so eh, pripravljene z davkoplačevanskimi denarjem in zato ne vem, zakaj bi onemogočili ljudem, da spremljajo te vsebine, če pa so jih plačali. Torej, tukaj se strinjamo z kompromisnim predlogom 12. Kar se tiče tretjega člena oziroma člena, ki bi ga želeli videti kot 3a, Alde lahko sprejme to opt-in možnost za brezplačne storitve. Vsekakor pa bi vas opozorila na to, kar sem povedala prej, da je TV licenca nek način plačila. Tako sedaj pa še ključen člen, ki zadeva preverjanje. Tukaj ne moremo sprejeti predlaganega kompromisa sprejemamo to opcijo seznama, ampak seznam mora biti omejen in zaprt po našem mnenju. V naš predlog spremembe smo zapisali tudi nekaj ključnih besed, ki jih eh, v besedilu potrebujemo. Sledenje IP naslovu ni nujno za preverjanje rezidence oziroma eh, prebivališča neke osebe. To mora biti povsem izključeno. IP naslovi niso zanesljivi, namreč ljudje lahko uporabljajo proksije in VPN mehanizme za spremembo eh, prebivališča. Podala sem primer gospe in gospoda Arnold, ki živita v ZDA. Do pred kratkim je bila njuna hiša uh, uraden izvor 600 milijonov IP eh, naslovov ki so delovali od tam preko proksija. Zaradi tega so jih obiskovali policisti, ker so sumili, da sta nekaj ukradla, da so tam izgubljeni otroci ali kaj podobnega. Torej, ne smemo se eh, vrniti v čase, ko, ko je glasbena industrija tožila babice zaradi tega, ker naj bi te prenesle eh, glasbo iz interneta. Izogniti se moramo težavam, tako za ponudnike, kot tudi za državljane, ne smemo pa seveda omogočati uh, eh, goljufi. Sedaj bom zaključila, ker nima več veliko časa. Ampak eh, vse lepo prosim, da si preberejo eh, naše predloge sprememb. Torej, za konec naj še enkrat povem, da spletne vsebine ne bi smele biti eh, težje za, naj, za doseči preko interneta, kot to, eh, da gremo eh, voliti. Upam, da bomo dosegli konkretne rezultate. Julija Veda. Hvala lepa. Julija Reda. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem in poročevalcem v senci za delo, ki je že upravljeno na to temo. Žal, veliko kompromisnih predlogu sprememb gre v napačno smer in so korak nazaj od prvotnega osnutka poročila poročevalca. Veliko formulacij, ki so bile dodane vsebinskim členom te uredbe, so namenjeni samo zato, da pomirijo ljudi. Dita mislim, da je to dobro izpostavila. Naj izpostavim še sama, naprimer formulacija kot pravno dobljen pri prvem členu, to torej ni popolnoma jasno. Torej ne vemo, kako je potrošnika se pravno zavezal tej storitvi ali ne. In seveda, ponudniki storitev ne. Jim ni treba ponuditi prenosljivosti tistim, ki nezakonito dobijo vsebine. Lahko pa se to razume tudi tako, da je nekdo nezakonito kazal vsebine, ki nimajo dovoljene. In zdaj pripravljamo potrošniško zakonodajo direktivo o digitalni vsebini, kjer imamo točno zapisano, kaj se dogaja, kakšne pravice ima potrošnik, če ponudnik storitev nezakonito blokira storitve. Če bi to potem uvedli, bi lahko to pomenilo, pomenilo protislovje primerjavi z drugo zakonodajo. Torej, naj upozorim pred tem, veliko teh izjav je pomembnih. Seveda želimo, da ljudje spoštujejo zakonodajo, pa tega ne zapišemo v vsak akt. Mislim, da enako velja tudi za dodatke, kot je dejansko stabilno prebivališče in običajno prebivališče. In potem tretji, tretja, tretji predlog spremembe, ne stalno za omejen čas. Mislim, da je to eh, preveč, odveč. Potem mislim, da tudi nimamo raz, opredelitve dejanskega vračanja. Potem 146. predlog spremembe in govori o tem, da lahko imamo več kot eno državo članico prebivališča. To ni tako v formulaciji kompromisnega predloga spremembe, tako da zahtevamo, da o tem glasujemo ločeno. V kompromisnem predlogu 4 pa mislimo, da je dobro, da poročevalec predlaga, da zagotovimo prenosljivost, ki ne povzroča dodatnih stroškov za potrošnike in se to ne sme uporabiti za izgovor za višanje stroškov. Ko se strinjamo s tem kompromisnim predlogom, pa bi radi, da bi naš predlog 195 bil vključen. To vključuje pojem, s katerim se skoraj vse politične skupine strinjajo, namreč, da ponudniki storitev morajo imeti možnost, da dajo tudi lokalni repertoar držav, kateri so. Mislim, da bi vključitev tega predloga spremembe v kompromis eh, morala biti nekontroverzna. Kot je Dita izpostavila, je ključna določba, določba kompromisnega predloga 5. To je kompromisni predlog 5, ki pa je sedaj protisloven. Kaj ti najprej imamo? IP ozorčene kot možnost za države članice zagotavljanje prebivališča, potem pa menimo tudi, da IP ozorčene ne bi, naj ne bi bilo uporabljeno zaradi eh, sledenja uporabnikom. Mislim, da je to protislovno in tudi proti kompromisnemu prilogu 14, kjer govorimo o sredstvih, ki morajo biti sorazmerna. Torej, zato da bi se strinjali s to določbo, mislimo, da je najprej pomembno, da je ima ponudnik storitev možnost uporabiti dve metodi verifikacije. To mora biti maksimum in mora biti kot izjema pri uporabi ene in potem tudi izjava o prebivališču državi članici. To manjka, mislim, da je to celo v stališču sveta. Želimo si krajšega časovnega razporeda, kar se izvajanja tiče. V šestih mesecih bi naj bila spostavljena ta uredba. In potem bi rada poročevalca poprašala še nekaj. Kar nekaj členov je, ker kompromisnih predlogov ni. Ali to pomeni, da poročevalec predlaga, da obdržimo formulacijo komisije, to bi nasplošno podprli. In kar se tiče uvodnih izjav, samo nekaj točk najprej. V sedmem kompromisu ni jasno, da je to, ali je namen potovanj samo naveden kot primer. Ne moramo navesti vse razloge, zakaj kdo potuje, ki so legitimni razlogi za uporabo prenosljivosti. Torej, ali napišemo ponoma jasno, da so to primeri, ali pa te primere črtamo. In potem končno, 12. kompromisni predlog. Tukaj je zapisano, da imetniki pravic ne bi imeli le dovoljenja, da preverjajo prebivališče, temveč tudi začasno navzočnost določene države članice. Ne vem, zakaj bi torej imetnik pravic moral imeti pravico, da dobite informacije. Ni razloga, da bi imetniki vsebin imeli pravico vedeti, z katere države dostopam do vsebin. Če je država prebolišča, potem je tako že tako vse v redu, ker ima dostop. Če pa ne, če so v drugi državi začasno, tem pa ni razloga, zakaj bi imetnik pravic imel pravico poizvedeti, zakaj so tam. To bi odprlo še nadaljne vprašanja, kar se tiče zaščite podatkov. In potem vprašanje, ali bi storitve, za katere je plačena licenčnina, tudi naj bila vključena. Mislim, da vidimo pri predlogih komisije, seveda pa lahko imamo različne zaključke, lahko torej vidimo, da je izključitev javnih postaj zato, ker bo to potem vključeno v drugo zakonodajo, ne pa tu. Če pa si pogledamo predlog, ki ga imamo, potem dovoljujemo samo radijskim in televizijskim postajam, da vključujemo uporabljajo to določbo za določen čas. Torej, ko so spletne storitve podporne prenosu, ki se dogaja v določen času. Torej, to bi verjetno pomenilo, da postajam ne bi dovolili, ne bi onemogočili geoblokiranja za vaš čas in potem to ne bi bilo dovolj in bi bilo potrebno vključiti tudi te določbe, kajti pravila o državi porekla so popolnoma izbirna, neobvezujoča za televizijske postaje. Če tega ne bomo vključili v prenosljivost, potem spoh ne bo nobene zaveze, da ponudijo dostop celo, do, celo za stranke, ki so v tistem trenutku v kateri drugi državi. Filip Ževan. Merci Madame la Présidente. Hvala, predsednica. Hvala tudi pročevalki in pročevalcem osenci. Imam štiri komentarje pri tem. Glede meril za preverjene države prebivališča. 8 pa 12. predlog spremembe pročevalke. To kaže, da potrebujemo takšno preverjanje. Potrebujemo bolj zaprt seznam, kot pa odprt seznam. Pa še nekaj, kar je tudi povezano s tem. Z delegiranimi akti bi Evropske komisije omogočili to, da spremeni merila. To se mi zdi problematično, kajti če odločimo o teh podrobnostih, je to zato, ker smo tukaj pristojni. In torej, če bi imeli delegirani akt in bi potem na ta način omogočili takšne spremembe, me to zelo moti. To je postavljalo pod vprašanje naše pristojnosti. Potem naprej, začasna prisotnost, to je nekaj zelo pomembnega, kajti to omogoča tudi uh, učinkovito izvajoče se pravo za prenosljivost uh, za vse države in pa za vse državljane, ki se premikajo čez meje. To je pomenilo, da bi lahko tudi omogočili čezmejni prenos. Zato mislim, da je tukaj nujno stvari jasno opredeliti. Potem predlog spremembe 167, ki definira to začasno prisotnost, to nekaj zelo zanimivega, potem enako tudi 172, ki tudi določa to začasno prisotnost. Potem pa še licence. Ne želimo zavirati nekaterih pogodbenih pogajanj, ki so tudi trenutno predmet pogajanj in Zato se nam zdi pomembno, da predlog uredbe zapiše, da to ne vpliva na licence, ki že vplivajo na prenosljivost in pa da to ne velja za storitve, kjer že imamo čezmejni dostop. In zato mislim, da bi morali nekatere predloge sprememb podpreti, sploh mislim tukaj 44, um, 47 ali pa 68. Hvala lepa. Andreas. Andreas. Pozit. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil in pridružil požičalke senci gospe Pavnovi. Mislim, da so pogajanja pri tej direktivi o prenosljivosti zaenkrat, mm, da so bila zelo konstruktivna in zato sem zelo hvaležen tudi kolegi Culu. Zato pa mi je pomembno izpostaviti še enkrat štiri točke. Na splošno, čeprav si morda politično želimo česa drugega, gre za sabino te direktive. Eh, gre pri sabini te direktive za to, da bi omogočili čezmejno prenosljivost. To moramo vedeti. Drugič, podpiram izredno in imeli smo tudi primer pred sodiščem, da za ston storitve tudi lahko stopijo v področju uporabiti direktive, če si to želijo. In potem pomembno je, da imamo praktično, pragmatično in očekovito preverbo prebivališča v državi članici. Seveda se bo pri izvajanju konkretno od ponudnika to dalo preveriti. Podrobnosti bomo še pojasnili. To se da tudi sodno preveriti. Zato mislim, da pravnih težav ne bo. Seveda pa moramo imeti pragmatično, praktično rešitev. In veliko govori za to, da bi imeli seznam, ki bi omogočal potem uporabo tudi nadaljnega tehnološkega razvoja. In Eva Pavnova je tudi upravičeno upozorila na to, kar se tiče roka za uresničitev izvrševanja te zakonodaje, moramo biti realistični. Pravno gotovost je pomembnejša kot hitrost, zato nisem tako proti temu, da bi to omenili na 12 mesecev. Upamo, da bomo do 29. septembra še vse uredili. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še moje osebno mnenje. Dobro je videti toliko ljudi, ki so odreženi v tej razpravi. Jasno je, da je to vedno bolj pomembno vprašanje za potrošnike ki želijo vzeti sabo svojo vsebino, ko potujejo. Vendar pa seveda to ne sme biti način za spodbujanje čezmejne prodaje. To ni namen. Vemo, da imamo tudi druge direktive v ta namen in potrebujemo pravno varnost. To je zelo pomembno. Moram pa reči, da si želim kaj. Eno od seri tudi ob sredah, ko sem v Bruslju. Tako, mislim, da je to konec sestanka, razen če že želi gospod Culo odgovoriti na ta vprašanja. Želite odgovoriti? Molto velocemente, ringrazio kolegi. Hvala lepa. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom. Mislim, da je veliko pomislekov takih, da jih lahko odstranimo, če se bomo usedli skupaj. Naj povem, da imam torej namen, to poročilo zelo hitro pripraviti, zato da bom pomagal državljanom. Vse pripombe, ki so koristne za izogib zlorabam in sivim območjem, kjer bi z uporabo uredbe ogrozili delovanje, vse to je dobrodošlo. Mislim, da bomo skupaj rešili vse težave. Next, um... Odlično, hvala lepa. Naslednjič bomo govorili o tem, ko bomo govorili o kompromisnih predlogih sprememb. To bo 26. septembra, 29. pa bomo potem glasovali. Hvala lepa.